jih. Zato upam, da v, o, e, ko bomo govorili o trgovini, ne bomo govorili o vsem drugem in tudi o trgovini. Najlepša hvala, kolega Kaspari. V imenu skupine SND sledi kolega Arsenis.